moram vam eh, sporočiti roke za vložitev predlogov sprememb za načrt dela za leto 2015 za odbore in eh, za tiste poslance, ki želijo s pomočjo 40 podpisov uložiti predlog spremembe, je rok eh, četrtek, 4. september 2014 ob 12. Torej, individualni poslanci najmanj 40 ali pa uh, odbori 4. 4. septembra ob 12. uri za politične skupine pa velja rok 11. septembra 2014 ob 12. uri. Pristojni odbori so spremenili popravke uh, um, nekaterih zapisnikov odborov v